Podrobnosti o tem bodo objavljene v zapisniku seje. Prijel sem tudi prvo stališče seje o tehničnih zahtevah za čovne, ki se uporabljajo na notranjih oziroma celinskih plovnih poteh in pa podrobnosti, ki so povezane s trgovinsko politiko in ter delegiranimi in izvedbenimi pooblastili za komisijo. Naslovi teh dveh dokumentov bodo objavljeni v zapisniku. Tri mesečni rok za parlament